dnevnem redu imamo najprej poročilo gospe Heni Splašert. Gre za sporozume med Evropsko unijo in ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Kot veste, je Evropski parlament sprejel kar nekaj ukrepov s tem v zvezi. mi smo neposredno izvoljeni poslanci, smo torej pristojni za državljanke soboščine in jih moramo tudi zaščititi. To je ena naših najpomembnejših odgovornosti do naših državljanov. SWIFT je ravno tako zelo pomemben zaradi več razlogov. Lizbonska pogodja, pogodba je stopila v veljavo. Novembra lansko leto sem predsedniku vlade Reinfeldu poslal dopis, takrat je bil predsedujoči svetu, da preložijo odločitev in da počakajo na odločitev Evropskega parlamenta v skladu z Lizbonsko pogodbo. Nažalost, do tega ni prišlo. 30. novembra je svet sprejel odločitev in SWIFT je bil sprejet. 21. decembra sem ponovno poslal dopis predsedniku Reinfeldu. Evropski parlament pričakuje, da se upošteva naše stališče pri pogajanjih o tem sporazumu in da je popolnoma informiran o nadaljnih dogodkih na tem področju. Podoben dopis sem poslal tudi predsedniku vlade Zapateru, ki sedaj predseduje svetu. To sem storil 21. januarja in potem spet 8. februarja. Podobno pismo sem poslal tudi predsedniku Barosu. Stopil sem v stik tudi z gospo Hillary Clinton in z drugimi predstavniki ameriške administracije. To verjetno vse dobro poznate, dokumenti so tudi dostopni za javnost. V dokumentacijo sem dodal vse te priloge in vsak trenutek si lahko to pogledate. Mi se moramo tudi um, potruditi za to, da bomo bolje informirani. Zato je ta razprava danes tako zelo pomembna. Zelo sem zadovoljen, da imamo tukaj med nami predstavnike sveta in tudi predstavnike komisije, ki bodo sodelovali v današnji razpravi. Sedaj gremo torej na razpravo. Prva ima besedo pročevalka gospa Henis Plešert. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi rada povedala, da tudi sama podpiram na zunaj odprto Evropsko unijo, ki je dostojna sogovornica za ZDA, zato je nujno, da smo odprti, pravični in transparentni, če želimo obravnavati vprašanje sodelovanja z ZDA na področju boja proti, proti terorizmu, tudi zbiranjem podatkov za komercialne namene. Zbiranje podatkov za boj proti terorizmu je zato zelo potrebno. Naj pa bom jasna. Evropski državljani morajo zaupati v varnost in v uporabo podatkov. Zato je cilj, da to storimo prav in dobro. Zato pozivam svet, da se za to potrudijo. Ta sporazum je zelo pomemben za to, da določimo, kako bodo pravosodni organi prišli do takšne poda takšnih podatkov za sodne postopke. Zato imamo zbranih na milijone podatkov evropskih držav za sodne pozive zaradi tehničnih razlogov mora SWIFT prenašati podatke v paketu, s tem pa se krši zakonodajo Evropske unije glede na sorazmernost in na potrebe. In zato seveda potrebujemo nadzorni mehanizem. Treba je doseči, da bo jasno, da Evropski parlament ne bo samo opazoval ukrepe sveta in komisije. Dejstvo je, da Evropskemu parlamentu je bilo vedno obljubljeno, da počakamo, da bomo potrpežljivi. Torej, ne moremo nastavno čakati križem rok na jutrišnji dan. Sodelovati moramo in zato smo to jasno povedali tudi prejšnji teden. In nažalost se ni nič premaknilo. Svet želi zagotoviti, da se zaščiti zasebnost podatkov, vendar pa ne omogoča dostopa popravka nadomestila in sodnih menizmov zunaj Evropske unije. Zato pozivamo svet in komisijo, da spremejo smernice za uporabo teh podatkov. Zakaj se skrivamo za komisijo? Svet je tisti, ki bo sprejel um, pogajanja in smernice za pogajanja na koncu in zakaj te še nismo videli. Svet je tisti, ki mora zagotoviti, da se nadaljuje delo na tem področju. Evropska unija pa še vedno prenaša pristojnosti za izvajanje finančnih storitev na ZDA. Zato vzajemnosti še nimamo. Če bi pri, resnično prišlo do vzajemnosti, bi lahko evropski organi pridobili podobne podatke iz ZDA in da bi lahko zgradili s časoma tudi evropske zmogljivosti. Svet ni pokazal nobenega truda za to, da bi spoštovali zakonodajo, kot je naprimer eh, zakonodaja na področju podatkov telekomunikacij, ki že obstaja. Sistem PUŠ ne pomeni ničesar, če mora eh, SWIFT prenašati podatke v paketu. Svet ravno tako ni sprejel evropske rešitve za izmenjavo podatkov. Prosim, predsedujoči svetu, povejte mi, kako lahko razložimo 500 milijonom evropskih državljanov, da enostavno um, pozabljamo na naša načela, na naše prioritete, zaradi tega, ker svet ni zmožen opraviti svojega dela. Prosim, da mi popoveste, z veseljem vam bom prisluhnila. Hvala lepa. E, e Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. V imenu sveta ima besedo gospod Perez Rubalkaba. Izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanke in poslanci, začel bom z našim prispevkom s trditvijo. Španija je jasno podprla Lizbonsko pogodbo in to že od samega začetka. To smo storili tudi s tem, da se zavedamo, da bomo s to novo pogodbo lahko približali evropske inštitucije našim državljanom. Pogodba dodeluje nove pristojnosti Evropskemu parlamentu. Evropski parlament lahko sodeluje na področju svobode, pravosodja in pravice in s tem bomo zagotovili približevanje inštitucij z državljani lahko vam zagotovim, da si se zauzemamo za sodelovanje med svetom in Evropskim parlamentom tudi na tem področju. To je za špansko predsedstvo zaključek, ki izvira z, našim, z, našim obveze, z našimi obvezani do Lizbonske pogodbe. Svet se ravno tako strinja s parlamentom, da moramo zaščititi varnost za naše državljane, varnost za to, da lahko resnično uživamo v naši svobodi. To je kontekst, v katerem se trudimo za boj proti terorizmu, proti katerikoli vrsti terorizma. Kot piše v resoluciji, ki, sprejeli, ki ste sprejeli 17. septembra lansko leto, Evropski parlament se zauzema za to, da bi se še dalje borili proti terorizmu in da bi dosegli ravnovesje med varnostnimi ukrepi in med zaščito javnimi soboščinami in temeljnimi pravicami. Konec citata. S tem se popolnoma strinjam. V tem okviru bi si želel, da bi potekala ta razprava. Gre za nov okvir pogodba, pogodbe, ki omogoča sodelovanje med inštitucijami in pa tudi skrb, ki si jo vsi delimo. To je boj proti terorizmu s tem, da spoštujemo načela sorazmernosti in potrebe, kar je ravno tako jamstvo za to, da bo ta boj učinkovit. Ravno tako se zavedamo tega, da je mednarodni terorizem nov izziv za naše družbe. Gre za novo vrsto terorizma, gre za zelo nejasno organizacijo, ki je smrtnonosna, ki deluje na globalni ravni. Izkoreninjenje terorizma mora ravno tako potekati na globalni ravni. Pomankanje hierarhičnih struktur pomeni, da se proti temu lahko borimo resnično samo z informacijami. Smrtno nosnost eh, je, eh, nas je eh, prisilila k temu, da smo zaustrili nadzor nad varnostjo. S tem lahko opišemo našo strategijo, da se lahko na učinkovit način lahko borimo proti tej grožnji. Vse države se zelo trudimo za to, da bi bolje sodelovali znotraj Evropske unije, tudi zunaj Evropske unije, da bomo bolje informirali in da bomo sodelovali s tistimi, ki se borijo za isto stvar. Evropska unija je ravno tako podprla ekipe in organizme za izmenjavo informacij, za skupne analize, za raziskave. V takšnem kontekstu sodelujemo z ZDA tudi na področju prenašanja podatkov o finančnih transakcijah. Izmenjava podatkov brez sporazuma deluje že nekaj let neprekinjeno. Pred dvemi tedni v odboru Libe je kar nekaj poslancev spraševalo o tej izmenjavi podatkov. Gre za vprašanje, ki je na mestu, ki je opisano tudi v drugem poročilu sodnika Brugjera, ki so ste ga videli tudi v Evropskem parlamentu. V letu 2009 je ta sporazum izmenjava podatkov pripomogla k identificiranju teroristov, osumljencev, da lahko geografsko opredelimo nove organizacije, nove osumljence in da preprečimo nove napade. K temu lahko dodam, da ne samo leta 2009, tudi prej v ZDA, v Evropi in tudi drugot po svetu v Barceloni januarja 2008, eh, v Nemčiji poleti leta 2007, v Londonu po napadih 7. julija in v, in v mm, Španiji po 11. marcu in po bombnih napadih na Balijo leta 2002. To so samo nekateri od primerov, ki jih sodnik omenja v svojem poročilu. Izmenjava podatkov je pripomogla k dobrim rezultatom. Izmenjava je pripomogla k raziskavi napadov, prepočevanju napadov in k priprtju teroristov po napadih in pred napadi. Podjetje Swift je leta 2007 napovedalo, da bo spremenilo svojo podatkovno bazo, do tega pa je prišlo šele pred nekaj meseci. Zaradi tega smo pregledali protokole, zato da bi zagotovili izmenjavo finančnih podatkov. Mandat je bil sprejet svet, v svetu poleti leta 2009. Prišlo je do obdobja negotovosti do veljavnosti Lizbonske pogodbe sporazum poznate, podpisali smo začasni sporazum za devet mesecev, ki ga morate raficirati v Evropskem parlamentu. Gre za začasni sporazum za devet mesecev. V teh mesecih bi v Evropskem parlamentu morali opredeliti nov načrt za pogajanja skupaj s svetom in komisijo, da bi prišli do dokončnega sporazuma. Tako smo se odločili. Mogoče ta odločitev res ni bila najboljša, vendar pa je nujno, da povemo, da je sporazum tisti, ki poudarja zaščito zasebnosti, kar je dosti več, kar smo videli v prejšnjih protokolih. V začasnem sporazumu smo sprejeli dodatne klauzule za varnost podatkov, ki ste jih podprli tudi vi in ki ste jih podarili tudi vi v vašem poročilu. Špansko predsedstvo je upoštevalo vse resolucije sprejete v Evropskem parlamentu. Pisma, ki jih je poslal predsednik Evropskega parlamenta, kot tudi poročilo gospe Henis Plašert, ki je bilo sprejeto odbora v odboru Libe 4. februarja. Zaradi tega je svet objavil naslednje sklepe. Svet se obvezuje, da bomo sprejeli dokončen sporazum s, z vsemi klauzulami ukrepi za varno izmenjavo podatkov v okviru TFP s tretjimi državami državami in z nacionalnimi organi. Želimo podpreti tudi že obstoječe jamstva, ki že ob, v tem sporazumu in da bi izmenjavo omejili na izmenjavo podatkov za določene cilje in da do teh, teh podatkov ne bi smeli uporabljati za druge namene. V okviru Lizbonske pogodbe želi svet se pogajati o medicinalnem sporazumu zato, da bi postopek za tajne dokumente bil bolj prožen. Špensk, špansko predsedstvo si je, um, se trudi za to, da bomo popolno izvajali Lizbonsko pogodbo in upoštevali tudi stališče Evropskega parlamenta. Vemo, da je ta obveza možna. Pismo predsednika Evropskega parlamenta in tudi odgovor na to pismo z strani ameriških oblasti kaže na to, da bomo iz obeh strani pridobili obveze za varnost, zasebnost teh podatkov. Res je, da v tem postopku sprejemanja svet ni ravnal najbolje, vendar pa drži, da je svet potegnil določene nauke iz tega postopka. Svet se je iz tega nekaj naučil in upošteva skrb in stališče Evropskega parlamenta. Poročilo, o katerem razpravljamo, je prispevalo in tako tudi upam, da bo v prihodnosti k izboljšanju varnosti naših državljanov in tudi državljanov drugot po svetu. Si. Najlepša hvala, predsedujoči svetu. Naj vas opomnim na to, kar sem že prej povedal, da sem dobil odgovor v pisni obliki na moje pismo, kar sem potem preposlal naprej političnim skupinam. Najlepša hvala še enkrat predsedujoči svetu za to pojasnilo in za vašo izjavo glede stališča sveta. V imenu Evropske komisije ima besedo gospa komisarka Cecilija Malmström. Izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje, gospod predsednik, gospod predsednik sveta. Hvala, ker ste nam včeraj izrazili zaupanje in glasovali za komisijo. Zanimivo je biti prvi dan na novem delovnem mestu, gre za izmenjavo podatkov z ZDA in sicer za namene programa sledenja financiranja terorističnih dejavnosti. Evropski parlament je seveda pokazal veliko zanimanje za to temo, kar je tudi prav. Zaradi tega, ker gre tukaj za izmenjavo poskus eh, uskladitve izmenjave podatkov za zaupnost do podatkov, pri čemer naj bi zaščitili zasebnost pa tudi zaupnost podatkov. Septembra 2009 je to ustrezno parlament zapisal svoje resolucije in na vsak način si bomo prizadevali še bolj okrepiti del varstva podatkov pri pogajanjih za dolgoročni sporazum, sploh ko gre za to, ali ko ugotavljamo, je bila pravica upoštevana, tudi kar zadeva ustrezno obdelavo podatkov, ustrezna dodmestila in podobno. Podelek prejšnji teden so poslanci dobili upogled v tem sklo, kar zadeva postopek za boj proti terorizmu. ko gre za ljudi, ki so bili naknadno na osnovi teh podatkov obsojeni zaradi terorizma. Sistem oziroma program za sledenje terorističnih organizacij eh, eh, nam pomaga in je koristen. Vsi se zavedamo, da je grožnja terorizma zelo velika v mnogi od naših držav zavračanje začasnega sporazuma v Evropskem parlamentu bi lahko resno ogrozilo varnost. Nekatere države so dejale, da si želijo, da se program nadaljuje zaradi tega, ker imajo dobre izkušnje iz preteklosti in bodo še naprej podali podatkov. Program podaja podatke, ki so dober vir učinkovitih podatkov za boj proti terorizmu povezanih terorizmu, povezanim z Al-Kaido. Skratka, ta sistem je v interesu vseh nas. Veliko je bilo rečenega glede ravni varstva podatkov v začasnem sporazumu in to je ključnega pomena. Želim si, da bi si poslanci dobro ogledali ta sporazum. Večina je to verjetno že storila in videli boste tudi pravno zavezojoče obaveze glede obdelave podatkov v okviru sporazuma. Tukaj je mogoče naprimer najti omejitve glede namena uporabe in obdelave podatkov samo v namene preiskovanja terorističnih dejanj prepovedano je tako imenovanje rudarjenje s podatkom. Gre torej samo za aktivnosti povezane z terorizmom. Podatki so torej načeloma anonimni, razen če je neka oseba bila identificirana kot terorist, potem lahko te podatke vidimo in izločimo iz baze podatkov. Podatki se morajo tudi zbrisati v roku petih let po prejemu kar je v skladu z evropskimi direktivami. Prav tako je sporazumo navedeno, kako zagotoviti varstvo podatkov, pri čemer bodo deležene tudi službe Evropske unije. Vsi SWIFT podatki se ne prenašajo, samo delček teh podatkov se bo prenašal v skladu z sporazumom uradi za pristojni za varstvo podatkov bodo lahko preverjali to prenašanje podatkov in dali soglasje. S tem bomo dobili tudi ustrezne varovalke. Če bodo z ZDA dostopali do podatkov preko drugih eh, sredstev, naprimer preko bilateralnih sporazumov, naprimer z nizozemsko, določila tega sporazuma ne bodo več eh, veljala bo pa trajalo tudi predvsej časa, pridne lahko nadomestimo ta sporazum z boljšim. Torej s tem lahko zagotovimo varstvo podatkov in varstvo zaupnosti posameznikov. Začasni sporazum je samo začasni sporazum, mogoče to ni najboljši sporazum na tem svetu in ga bomo izboljšali. Komisija trenutno finalizira usmeritve za dolgoročni sporozum in trajni sporozum. Prav gotovo se bomo pri tem okvarjali tudi z eh, skrbmi Evropskega parlamenta in bomo v novem sporozumu upoštevali vse aspekte varstva podatkov. Evropski parlament bo tudi ustrezno informiran na vseh stopnjah tega postopka. Upam, da sem s tem odgovorila na nekaj vaših vprašanj. Dziękujemy pani komisarz. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaše obrazložitve. To so zelo pomembne obrazložitve za nas. Gre za določene izjave, ki so prišle od sveta in komisije glede naših pričakovanj v zvezi z bodočim mandatom za pogajanja in pristojnosti parlamenta. V našem delovanju pa imamo še en element, da je Evropski parlament soodgovoren za sprejemanje evropske zakonodaje. Imamo soodgovornost tudi za sklepanje mednarodnih pogodb, kar velja tudi za SWIFT. S tem podajamo ustrezen signal. da se je situacija bistveno spremenila po sprejemu oziroma začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. ameriška stran mora tudi razumeti, da so se zadeve spremenile. Našim državljanom, kam in državljanom pa smo, kot je izvoljen predstavnik ljudstva, dolžni braniti osebne podatke. S tem pa odpiram razpravo. Govornik je v imenu politične skupine gospod Štraser za Evropsko ljudsko stranko minuto in pol gospod predsednik, gospod in gospodje, najprej bi vas pozdravil ta vaš prvi dan dela in vam ponudil sodelovanje. Na začetku te razprave moramo ugotoviti, da si želimo in imamo dobro partnerstvo z američani. Sploh, ko gre za vprašanje boja proti terorizmu. Drugič, prizadevamo si za varnost eh, občanov in tudi za varstvo podatkov in zasebnosti. Že sredi septembra smo sprejeli smernice oziroma smeritve za pogajanja o svisto in želimo si, da se ta upoštevajo. In gospa komisarka, dovolite, Evropski parlament ni pokazal velikega zanimanja samo, ampak se čuti odgovornega za sprejemanje zakonodaje na tem področju, zato želimo enakopravno delovati skupaj s svetom in komisijo. Če si pogledamo besedilo sporazuma, lahko ugotovimo, eh, da ne moremo sprejeti, kako je bil sestavljen ta tekst, kako je bilo sestavljeno to besedilo. Svet je rekel, da so tudi temeljito upoštevali pripombe iz Evropskega parlamenta, to tudi ne drži, kar zadeva brisanje podatkov in podobno. Zato smo v odboru za varnost in brambo tudi ugotovili, da ne moremo tega sprejeti. In šele potem, ko smo to rekli, so se začele zadeve premikati. Ameriška zunanja ministrica ni pristala k temu, razen če ima svede drugačne podatke kot v Evropski parlament, to se je namreč že dogajalo. Svet je v tem tednu pokazal spodbudne znake, vendar še nič zadovoljivega. Zato naj povem, da si želimo zadeve peljati naprej, želimo si dober sporazum in smo zelo zato, da zadevo spremljamo, če imamo možnosti sklenitve dobrega sporazuma. Hvala lepa, vse vas prosim, da se držite odmerenega časa za govor. Ne govorite predolgo, ker imamo naše časovne omejitve. Gospod eh, Šulc v imenu socialistov in demokratov. Hvala, predsednik. Jonathan, eh, Jonathan Swift, angliški pisatelj, je v svoji knjigi Gulliverjeva potovanja poslal Gulliverja na potovanja in gospod Swift ga je poslal v deželo palčkov, pritlikavcev. Vendar pa je Gulliver ugotovil, da je prišel v deželo velikanov. In nekako se mi zdi, kot da ameriška diplomacija sledi Gulliverju in meni, da lahko z Evropskim parlamentom ravna kot z društvom palčkov. Vendar je to zmota. Cecilija, čestitam vam eh, za ponovno izvolitev, spremenili se eh, svoje mesto. Naj povem, da to ni zmota samo ameriške administracije, ampak tudi vlad eh, držav članice Evropske unije, ki menijo, da lahko uh, Eh, skozi ta parlament spravijo nek sporazum, ne da bi se zavedali, da eh, takšnemu deficitarnemu sporazumu ne moremo pritrditi. Iz tega izhaja duh varnostne ideologije, ki jo zastopajo ZDA. Ni pa v tem nobenega duha varstva podatkov, ki ga želimo v Evropski uniji nuditi našim državljanom prenos velikih količin podatkov brez natančne specifikacije ali konkretizacije v posameznih primerih je načelno nasproti s tem, kar smo izsilili v vseh parlamentih v Evropi, ne samo v Evropskem parlamentu, kot načelo varstva podatka. O velikih problemih z varstvom podatkov smo že govorili. Vprašanje je, kako dolgo bodo shranjeni podatki, kdo jih eh, hrani, kdo jih poseduje, komu. Kakšne možnosti imam, da se jaz informiral o tem, kaj se dogaja z mojimi podatki, komu se naprej posredujejo, ali so to pravi podatki. Kako se lahko pravno zaščitim pred tem, da bi zbirali o meni napačne podatke ali jih posredovali zainteresiranim tretjim stranem? kdaj se zbrišajo mojih podatki, potem, ko so jih zbrali in eh, shranili. Po ameriških zakonih je, je lahko hranijo podatke tudi 19 let. Če s tem pove za nagarancijo, da bom star 90 let, lahko o tem razmišljamo. Ampak eh, do 90 let lahko hranijo te podatke. Vse to so velike pomanjkljivosti tega sporazuma in iz tega razloga, gospod. Eh, predsednik sveta, gospod Rubal Kalba. Je to slab sporazum, ki mu ne moremo pritrditi in vi boste dobili nalogo, da se z ZDA izpogajate za nek nov, boljši sporazum, v katerem bodo upoštevani vsi varnostni interesi. Smo za to. Smo pa tudi za to, da se upoštevajo pravice in svoboščine evropskih državljanov. Treba je najti neko srednjo pot, to mora biti cilj ponovnih pogajanj. Moji politični skupini ne morem eh, svetovati, da sprejme ta sporazum in ga potrdi v takšni obliki, zato bomo glasovali proti. Hvala lepa, gospod Šuc, gospa Entfeld, eh, v imenu Alde, izvolite. Hvala. In pozdravljam tudi Cecilijo Malstrom, višjo kolegico. Lepo, da vas vidimo tukaj. Tukaj lahko Evropski parlament eh, prvič eh, pokaže svoje pristojnosti, to je odgovorno dejanje. Zato moramo sprijeti odločitev brez nekih eh, lažnih predsotkov. Vsi vemo, da se podatki vendarle lahko zbirajo oziroma jih lahko ZDA zbirajo in ne smemo pozabiti, da države članice niso bile soglasne, kar zadeva ta sporazum. Dobili smo eh, sporazum, ki po vsebini in postopku ustreza vsem eh, predpisom. Ne gre torej za transatlantske odnose, gre za evropske državljane, ki morajo imeti pravico do ustreznih in transparentnih postopkov. Določila sporazuma so neprimerna demokracija ne moremo se sprijazniti z kršitvijo pravic evropskih državljanov z obljubo potovanj v ZDA. Od leta 2007 je svet imel veliko priložnosti, da zadeve izpelje na ustrezen način, pri čemer bi lahko upoštevali tudi varstvo osebnih eh, podatkov in eh, varstvo zasebnosti preko nacionalnih eh, parlamentov in tudi Evropskega parlamenta od 1. januarja oziroma od 1. decembra lanskega eh, leta. Vendar pa je bil svet eh, trmas in tega ni upošteval. Naši voljivci imajo pravico vedeti, da upoštevamo vse elemente zelo resno in da eh, ne samo požigo samo odločitev sveta. Evropski parlament je bil že dolgo zelo jasen glede svojih skrbi in pričakovanj na mesto nekih obljub, ne natančnih obljub, bi svet moral poskrbeti v sodelovanju z eh, pravno službo, da se uredi to vprašanje posredovanja podatkov za boj proti terorizmu. Če svet eh, želi soglasje te hiše, potem bo moral izpolniti naše zahteve. To bo torej edini način, da bo svet dobil naše soglasje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Harms, za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej nekaj k pogovori z strokovnjaki in veleposlanikom ZDA. V dveh razgovorih, ki sem jih vodila, se nisem počutila, kot da sem evropska palčica. Z Ravno nasprotno, v pogovori s strokovnjaki iz ZDA sem se zelo veliko naučila o zelo različnih pravnih sistemov, kar zadeva varstvo uh, osebnih podatkov v Evropi in v ZDA. Hvaležna sem američanom, da so eh, se spustili v ta dialog eh, in to v takšne podrobnosti. Zavedla sem se, kakšne naloge so pred nami in svet jih ni izpolnil. Svet eh, ne ve, kakšne, kaj je pred nami, ko moramo zagotoviti ustrezni boj proti terorizma in zagotoviti hkrati ustrezno spoštovanje svoboščin. Pravzaprav se mi zdi sramotno, da morajo priti ljudje čez lužo in nam razložiti te zadeve, zaradi tega, ker svet ni pripravljen odkrito govoriti z parlamentom. Poročevalka je zelo jasno povedala, na katerih področjih prihaja do kršitve temeljnih svoboščin, ki jih spoštujemo v Evropski uniji. Naj dodam še nekaj, kar se mi zdi problematično iz političnega in pravnega vidika, če se zadevo resnično ukvarjamo in sicer gre za definicijo terorizma. Ta definicija je vzela popolnoma drugačna kot v Evropski uniji in to je tudi ena od težav, ki se vleče skozi ta sporazum. Gospe in gospodje, upravičene je bilo, da je rečeno, da so poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu odgovorni svojim voljivcem za zaščito pravic državljanov. Po mojem mnenju ne moremo potrditi sporozuma o kateri so mnogi izmed nas, gospod Weber, gospod Lang in gospod Šulc, vedno v javnosti povdarjali, da krši obstoječo zakonodajo. Zdaj moramo narediti tudi ustrezen korak. Državljanov smo to povedali v javni razpravi. Glasovati moramo proti začasnemu sporazumu. in ne smemo zadev predstavljati. Evropski parlament se ne sme odreči svoje odgovornosti. To smo enkrat naredili že novembra. Takrat bi lahko potegnili zasilno zavoro, pa tega nismo storili. Zdaj moramo narediti ta korak. Sploh po posvetovanju z američani lahko to rečem, da se moramo postaviti v bolj enakopravn pogajalski položaj in se moramo boriti za več svobode in več državljanske pravice državljanov v Evropske unije, morda tudi v ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa, gospod Kirkhoop za EKR. Gospod predsednik, kot moji kolegi tukaj, me je večkrat frustriralo in razjezilo, kako smo se pogovarjali eh, o tem z svetom recipročnost varstva podatka mora biti nekaj eh, nujnega. Sporazum, eh, kot je bil sprejet, eh, ne sme biti sprejet nikoli več. Vsaj oblasti ZDA in varovalke, ki obstajajo v tem sporazumu, sem prepričan, da je varstvo zagotovljena. Ne smemo torej kompromitirati nekako groziti nadaljnih sporazumov z ZDA. E, dobili smo tudi ustrezne obljube strani sveta in komisije. Ne vem, če e, so s tem e, zadovoljene vse zahteve, ki smo jih postavili v Evropskem parlamentu. Mislim, da potrebujemo nekaj časa, preden nadaljujemo z presojo tega pomembnega vprašanja. Hvala leta, gospod Lotar Biski iz Evropske levice. Bent gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Sporazum SWIFT je bil izpogajan v dvomljivem postopku in en dan pred začetkom veljave Lizbonske pogodbe uveljavljen, da bi s tem zaobšli Evropski parlament. In sicer gre mi predvsem za vsebino. Tu je kot, da bi morali enostavno odkimati eh, velikemu bratu. Eh, gospa Clinton meni, da nas lahko prepriča o tem, česar ne verjamemo lastnim vladam. Načelno narobe je, če eh, imajo eh, preiskovalci terorističnih dejanj eh, tako obsežen dostop do podatkov. Eh, shranjevali naj bi podatke desetletja, katere uporabe ni mogoče kontrolirati. Eh, tudi če eh, je eh, sporazum eh, omejen, kar zadeva časovno veljavo, to ne pomeni, da podatki ne bodo ostali dalj časa shranjeni. Država ima prednost pred državljanom in državljan postaje, postane subjekt suma in države članice omogočajo, da se vohuni za tem, kar delajo državljani. Ali naj Telekom, nemška železnica in eh, drogarijska veriga Šlekar, ali naj se sramujejo, da zbirajo eh, podatke o svojih delavcih. Ali postaja standard, da nemška vlada kupuje podatke za davčne namene, ki so bili prisvojeni na, na legitimen način, misl, na nelegitimen način. Mislim, da se, smo v trenutku, ko se mora parlament odločiti, zakaj naj bi Google v prihodnje še poznal kakršne koli ovire, kar zadeva uporabo podatkov. Potreben je boj proti terorizmu, predvsem proti razlogom za to. O tem smo eh, si vsi edini, vendar ne smemo pri tem eh, izdati temeljnih pravic. Veliko govorov sem že slišal o EU kot skupnosti vrednot in ena od teh vrednot je ta, eh, ki jo sedaj poskusimo nekako odpraviti in moja poslanska skupina se s tem ne more strinjati. Hvala. Hvala. Eh, sedaj pa nadaljni upisani eh, poslanci Simon Bice. Hanna Melačara, Ništena Melačara, il partit. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj pojasnim da je Evropski parlament eh, za eh, ta sporazum, za svist sporazum in jutri bomo glasovali za, smo za, sredi tega, ker najprej razmišljamo o varnosti naših državljanov. Varnost naših eh, državljanov bo s tem sporazumom boljša. In tega ne pravim samo jaz, to pravijo tudi strokovnjaki, ki so si ogledali eh, situacijo, ki vlada. Za zagotovitev varnosti v Evropi in naših državljanov moramo sprejeti ta sporazum. Tudi položaj v ZDA se bo s tem izboljšal. Slišal sem besedi, da svet ni deloval ustrezno in dobro. naj opozorim tudi na poročilo, ki je bilo sprejeto prejšnji teden in poslano strani sveta. In razumem zaskrbljenost kolegov glede zagotavljanja zasebnosti in zaupnosti podatkov, vendar je to začasni sporazum, ki nam omogoča, da pripravimo trajni sporazum. predsednik, omenjali ste varnost in zato vas prosim, da pozovete kolege, da izkoristijo svoje nove pristojnosti. Imamo novo odgovornost, nove pristojnosti, nova pooblastila, ki jih moramo previdno uporabiti, da bomo lahko pogledali v oči našim državljanom in povedali, da se borimo za njihovo varnost. Če bomo jutri lahko bolj usklajeni pri našem glasovanju, če ne bomo, potem eh, bi pozval k predstavitvi te razprave gospod Morajec. Tudi socialisti in demokrati se želimo boriti za varnost državljanov in boriti proti teroristom, zato bomo priporočili, da glasujemo proti na jutrišnjem glasovanju. To je zato, ker bomo prvič v tem mandatu lahko glasovali proti slabemu sporazumu tukaj ne gre za neko nepomembno zadevo, gre za vprašanje ali sporozum, ki je slabo napisan, lahko koristi boju proti terorizmu in povečanju varnosti. Sam sem eh, pravnik, tudi gospod Kirkhope je pravnik, Benjamin Franklin je dejal, da če nekdo izbira svobodo pred varnostjo, ne bo dobil ničesar v kore... Jasno je, da je svet eh, upošteval različne zadeve, ki smo jih eh, predstavili kot naše zahteve. Tudi eh, gospa zunanja ministrica je to naredila, vendar pa nismo dobili pravih odgovor na to, kako bodo te naše pomisleke razrešili. Zato se še vedno postavlja vprašanje za celoten Evropski parlament. Zato prosimo celoten Evropski parlament, da podpre gospo poročevalko pri njenem poročilu. Vsi si želimo boj proti terorizmu, zato potrebujemo boljši sporazum in eh, to bomo tudi priporočali našim kolegom pri socialistih in demokratih. Hvala lepa, gospod eh, Augustin Diaz de Mera Garcia Consuera. Rechazo los métodos y los tiempos. Spoštovani gospod predsednik, mislim, da časovnica ni pravilna. Torej, e, parlament je pomemben akter, ki ga je treba upoštevati še bolj z Lisbonsko pogodbo. In najhuje, kar lahko naredi družba proti terorizmu, je, da presekamo finančne kanale. Torej, TFTP eh, pogodba je bila zelo dobra tudi pri boju proti terorističnim dejavnostim na vseh celinah, tudi kar zadeva varstvo podatkov. Zdaj pa je pomembno, da premislimo, kdo je bolj pomemben, eh, državni tožilec ali posebni sodnik. Torej, eh, teh obojih ne smemo izigravati, o tem se ni pogajalo in tudi nimamo rešitve. V začasnem sporazumu piše, da se podatki zbirajo za preprečevanje terorizma in financiranje terorizma, da ne bo kopi, da ne bo usklajevanja z drugimi podatki oziroma primerjave teh podatkov, temveč da bo to na voljo samovarnostnim silam. Torej, jaz eh, zaupam administraciji ZDA, Eh, odnose z ZDA je treba okrepiti, eh, smo zanesljivi zavezniki in zato tudi eh, pozitivno podpiramo začasni sporazum in parl parlament bo seveda tudi izkoristil svoje pravice, tako kot Clinton, Clintonova in Geidner tudi. To tudi priznava, da komisija in svet veste, kaj je potrebno, potrebujemo medinstitucionalni sporazum. Hvala. Na vrsti je Stavros Lambrinidis. Eno minuto. Gospod predsednik, pismo sveta o pogajalskih smernicah, ki bo vključila interese parlamenta in bo vključena v pogajanja ZDA, to potrebujemo in to se mora zgoditi sedaj in ne nekoč v prihodnje. Oziroma to bi mogoče zadostovalo in s tem bi mogoče lahko tudi odpravili skrbi tega parlamenta v zvezi s tem ampak eh, eh, parlament so doslej ignorirali. Komisarka je rekla, da pravzaprav ni problem, se gre za posredovanje posameznih podatkov, vendar niti SWIFT, niti ameriški organi se s tem ne strinjajo, torej zato nimamo nobenih dokazov. Rečeno je bilo, da se podatki posredujejo v bloku ali nam lahko natančno povedo, Eh, kaj so sprejeli v pogajanjih ZDA in kaj ne. Zelo pomembno je, da skupaj z ZDA se borimo proti terorizmu in zdi se mi in svetujem svetu eh, in tudi komisiji, da seriozno sodelujo z nami po glasovanju jutri in da ne uberejo bilateralnih poti oziroma da prebijejo to solidarnost, temveč skupaj se moramo boriti za eh, varstvo temeljnih pravic. Eh, drage kolegice in kolegi, prosim vas, da niste predolgi. Gospod eh, Zemka je na vrsti naslednji. Więc ja chciałem bardzo podziękować, e, ale... E, eh, hvala, da ste mi dali besedo. Vendar jaz sem se prijavil za Catch the Eye. Dobro. E, pani Birgit Birgit Cipl je na vrsti naslednja. Hvala. Mnogi pogovori o Swiftu ravno v zadnjem, zadnjih tednih in kdo je to spremljal, je dobil vtis, da bo brez Swifta izbruhnil kaos. Zavrnitev sporazuma, da eh, končuje transatlantsko sodelovanje in s tem skupen boj proti terorizmu. Vendar ti poskusi grožen zaslužijo eno besedo, to je smešno. Eh, ZDA in svet ne poskušata rešiti neodrekljiv eh, instrument, temveč gre za to, da se ne blamirata. Veliko sporazumov in ukrepov za eh, boj proti terorizmu obstaja. Svih bi lahko bil en eh, koristen element. Spodletel atentat je pokazal, da ne primankuje podatkov, temveč eh, uspešnega ravnanja z njimi. Sporazum je enostavno samo slab. Je, um, um, namesto, da bi imeli primirne, predvideli primirne um, ukrepe za posredovanje podatkov o sumljivih osebah, bomo pošiljali pakete podatkov in ta sporazum tudi z, z, z, ne upošteva eh, državljanskih pravic in pravil eh, pravne države. Če bi svet in ZDA se strinjala s to kritiko in to vključila v sporazum, potem ne bi bilo razloga za strinjanje s tem slabim sporazumom. V interesu državljanov in državljank eh, moramo eh, Eh, zavrniti ta začasni sporazum, moramo začeti takojšna, takoj nova pogajanja, tako da bomo pripravili dober um, element za uspešen boj proti terorizmu. Sedaj pa na vrsti uh, Fernando Juan López Aguilar. Lizbonska pogodba je odprla novo obdobje za Evropski parlament, vendar pa tudi za svet in za komisijo. Govor ministra izraža mnenje, da je treba Evropski parlament poslušati in da je treba vključiti tudi naše zahteve in naša priporočila. Pogajanja o tem sporazumu niso potekala pravilno, ne povsem dobro, vendar pa je treba povdariti obvezo za prihodnost, da je treba vključiti Evropski parlament v pogajanja. In to smo povdarili tudi v naše poročilo torej da zahtevamo jamstvo, da bomo imeli dostop do, do informacij, do popravka, do nadomestila in sodnih mehanizmov. Gre namreč za svoboščino naših državljanov, za njihovo varnost kakršna koli je že razprava, Evropski parlament vas poziva, da začnete s temi pogajanji, zato da spoštujemo Lizbonsko pogodbo, našo listino temeljni soboščin in da upoštevate zastopanje Evropskega parlamenta, kajti mi zastopamo 500 milijonov evropskih državljanov. Catch the eye. Hvala. Sedaj pa sledi Catch the eye. Gospod Foss, eno minuto. Hvala brez eh, učinkovitega uh, in hitrega, hitre izmenjave podatkov v času mobilnosti nimamo varnosti. In pravzaprav je tudi naša naloga, da branimo prebivalstvo pred terorističnimi napadi. Moramo najti ravnovesje med varnostjo in eh, zasebnostjo. In taka varnost oziroma taka balansa naj bi bila odražena tudi v takem sporazumu. Če pa je to tako pomembno, potem je ukrepanje sveta bilo enostavno samo diletantsko. In zato prosim, da bi poročevalki povedali tudi več, podali več konkretnih podatkov, tako da bi eh, lahko zagotovili večino tudi v parlamentu. Dokler tih podrobnosti ne vemo, je program TFTP pomemben. torej in preko Swifta naj bi posredovali samo posamezne podatke. Če eh, tega ne bi imeli, bi potrebovali 100-odstotni sporazum in dokler tega nimamo, potrebujemo tudi neke vrste začasni sporazum. Se pravi, da moramo stvar preložiti in eh, odločati o tem pozneje. Hvala. Dragi kolegi, to je zelo pomembna razprava in zato prosim, da torej uh, vsi govorite dalj kot eno minuto, ampak 11 oseb je na tem seznamu in če boste govorili tako dolgo, ne pridejo vsi do besede. Naslednji je na vrsti. Mis, gospod Lechtfried, prosim. Lechtfried. Hvala. Gospod predsednik, nihče ne dvomi o potrebi boja proti terorizmu, vendar za razvite demokracije, ki temeljijo na pravni državi, se postavlja vprašanje, kaj storimo in kako. In to vprašanje je v. Na to vprašanje lahko odgovorite v tem primeru. Ne gre tako, da bi 500 tisoč ljudi bilo pod generalnim sumom. Ne gre tako, da se masivno posega v njihove pravice, ne da bi imeli eh, možnost se proti temu obraniti in ne tako, da eh, take ukripe ob nespoštov, da se sprejimajo ob nespoštovanju demokratičnih pravil. In zdaj smo tu in naj bi eh, kot parlament eh, blagoslovili to, kar je zakrivilo arogantno predsedstvo sveta. Tako ne gre. Zato sem za to, da jutri glasujemo proti temu sporazumu. Proti temu sporazumu. Hvala. Hvala. Gospod Šlüter, minuto. Och jag vill säga att ingen... Hvala. Eh, Terorizma ne bomo ukinili in ustavili s tem eh, predlogom sporazuma. O to, o čemer govori eh, predstavnik sveta, je treba popraviti. Varnost se celo poslabša s tem sporazumu, kajti tudi popoln nadzor v internetu pravzaprav prav um, zmanjšuje varnost, kajti ljudje se temu izmikajo in tudi pošteni ljudje uh, to delajo. In potem bo eh, verjetno več anonimnih uh, računov pri bankah in tako naprej. Zdi se mi, da je to slab sporazum. Po Torej, moramo si ogledati eh, ukrepe proti terorizmu, koliko to stane in koliko, kako to vpliva na eh, svobodo in integriteto ljudi. Če bomo še naprej se e, strinjali s temi ukrepi, e, bo to slabo. Moramo to najprej e, dobro preveriti, gospod Bradon, eno minuto. Ne, ste omaknili, gospod Koh. Ne, hotel sem govoriti o naslednji temi. Hvala chciał uwagę zwrócić na następujące želim usmeriti vašo pozornost na dve pomembni stvari. Brez dvoma je, da se borimo proti terorizmu, vendar razprava gre o tem, kako in eh, kakšne sporazume treba sprejeti z ZDA. Imam dve vprašanji o naslednjih zadevah. Prvič, ta sporazum je zelo enostranski. To je enostranski sporazum, ali smo sploh razmišljali o tem, da bi evropske službe prav tako pridobivale podatke v ZDA, ki bi jih mi potrebovali za boj proti terorizmu. In druga stvar, eh, glavni, glavna kritika se nanaša na to, da se posredujejo vsi finančni podatki. Delali naj bi tako, da bi evropska in ameriške obveščevalne službe dobile samo podatke eh, sumljivih oseb, gospod Marinescu, prosim. Eh, Hvala, gospod predsednik. Svet je Eh, svoje stališče sporočil parlamentu zelo pozno. To ni dopustno in upam, da se v prihodnje ne bo ponovilo. Po drugi strani pa sem bil prijetno presenečen nad sodelovanjem z ameriškimi, torej med parlamentom in ameriškimi organi in upam, da bo ostalo tudi v prihodnje tako. Isti interes pa si pričakujemo tudi v, pri ZDA torej kar zadeva program Visa Waiver za države članice EU. Eh, ZDA še zmeraj ne omogočajo eh, vstop vsem državljanom EU brez vizuma. Kljub temu se mi zdi, da je določena izmenjava podatkov eh, tudi v okviru SWIFT-a pomembna za boj proti terorizmu. Ne sme se zgoditi, ne sme biti tako, da se pogajanja sedaj prekinejo, ko gre pravzaprav za pripravo dolgoročnega sporazuma. Najlepša hvala. Uh, hvala za to, da ste mi dali besedo. Nekaj ugotovitev. Svet je danes priznal, da je rezultat pogajanj eh, tak, da mogoče ni optimalen. In tu Eh, zato naj bi iz tega naredili nekaj boljšega, vendar ne moremo enostavno staviti na preložitev, kajti preložitev bi bila brez pogojev in naslednjič bi spet na plenarnem zasedanju bili v enaki situaciji. Ne verjamem, da bi se karkoli spremenilo. Druga točka, če slišimo obljubo, da bo v naslednjem krogu pogajan bolje, eh, teh eh, Obljub smo slišali v preteklosti že dovolj, že tudi preden so se začela ta pogajanja, so nam to obljubili. Torej ne pomaga, če to preložimo, temveč pomemben je jasen signal. E, varnostne brzili, o katerih se zdaj govori, da pa je nastanejo, če ne bomo dali soglasje za časnemu sporazumu, teh brzili ni. In e, imamo pravne, strokovna pravna mnenja o tem, saj imamo sporazume o pravni pomoči, gospod Karim Enomin. Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Varnost naših državljanov je seveda velikega pomena za vse nas. In zelo enostavno nas lahko obtožijo, da nismo za boj proti turizmu, ker poskušamo zaščititi temeljne svoboščine. To smo že večkrat doživeli. SWIFT je eden od mnogih primerov uspeha in podpiramo vse te primere. Krati pa je enako pomembno, da se osredotočimo na tiste primere, kjer nas je svist pustil na vse delo in je ni deloval. Imeli smo veliko slabih preiskav v Evropski uniji, že v mojem volilnem okraju je 12 ljudi, nedolžnih ljudi, prišlo v zapor, so jih tam zadržali in jih niso obtožili in v času, ko so bili v zadržanju, pridržanju policijskem, smo ugotovili, da so dobili podatke iz SWIFT-a. Zato se moramo tukaj umakniti. Imamo pot naprej, zato moramo vse to reči, naj gre nazaj, naredi korak nazaj in se izpokaja za boljši sporazum za naše državljane. Hvala lepa, gospod Koelju. Dobri jaz, jo prezident v moj país. Hvala, gospod predsednik. V moji državi je tako, da če ima policist, če želi dostop do podatkov, potrebuje soglasje sodišča. Ne morem eh, dati soglasja sporazumu, kjer bi posredovali milijarde bančnih podatkov brez sodbe sodišča in da bi potem te podatke obdelovali ameriški policaj. To je, to, torej, to je velika pomankljivost. Varstvo podatkov ni luksus, temveč pogoj za našo svobodo. E, sporazum nima e, vzajemnega značaja in tudi ni sorazmerna. Želimo e, dokončen sporazum, ki bo prav izpogajan. Kako lahko poskrbimo za to, Torej, na vsak način se moramo odpovedati slabemu začasnemu sporazumu, kot da s tem postavimo slabe temelje za dolgoročen sporazum. Mislim, da je zavrnitev začasnega sporazuma dober pogoj za nadaljna pogajanja. Hvala. Zadnji pa, uh, zadnja je gospa Flašikova Benova. Hvala. Uh, torej, sporazum morajo eh, sprejeti enakovredni partnerji, vendar položaj kaže, da nismo enakovredni, temveč Eh, zgleda, kot da ZDA od nas nekaj pričakujejo in zahtevajo, enostavno pričakujejo, da bomo izpolnili njihove, njihove pričakovanja. Evropski parlament ima na osnovi Lizbonske pogodbe več moči in želimo eh, ščititi temeljne pravice 500 milijonov državljanov EU. Zato prav tako podpiram, da se eh, revidira ta sporazum, da se vključijo naše Eh, želje, naše eh, spodbude. Kajti mi smo neposredno izvoljeni predstavniki državljanov in želimo, da se želje državljanov zrcalijo v sporazumu. Mnoge države imajo težave s terorizmom Španija, eh, se že dolgo bori s tem pojavom in zato pričakujem, da bo svet partner parlamenta v tem vprašanju, drage kolegice in kolegi. Uh, Dal sem besedo desetim poslancem v sklopu Catch the Eye, sedaj damo besedo predstavniku sveta. Izvolite, gospod minister. Sí, gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad zagotovil, da sem zanimanjem prisluhnil vsem poslancem. Zahvaljujem se za vse prispevke tistih, ki ste izrazili podporo in tistih, ki ste izrazili kritiko, katerim sem ravno tako hvaležen. Še posebej sem hvaležen za to, da sem zopet ugotovil, da obstaja usklajenost med parlamentom, svetom in komisijo, ko gre za zagovarjanje naših vrednot in ko gre za boj proti terorizmu. Proti vsaki vrsti terorizma, kot sem podal že v vodni izjavi. To je konsens, ki ga je treba povdariti. Kar zadeva sporazum, o katerem razpravljamo danes, torej sporazum o SWIFT, bi rad razlikoval med kritiko glede načina in kritiko glede vsebine kritike glede načina so bile konstantne in vztrajne. Tudi pri tistih, ki poudarjajo obstoj takšnega sporazuma. Še enkrat bi rad poudaril, da je res, da bi stvari lahko pravili bolje. Res je, da bi sporazum lahko sprejeli na boljši način. Časovni roki so bili takšni, kot so bili. Svet in komisija sta imela zelo malo časa na voljo. Vseeno bi rad jasno povdaril, da je želja sveta ta, da stvari ne bi več tako potekale, da bi stvari potekale na drugačen način. Nekateri poslanci so dejali, da je šlo za besede, za obveze, za obljube, ki jih svet ravno tako ni izpolnil. V imenu sveta bi rad dejal, da gre za obvezo, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba ima cilj ki je, da Evropski parlament odigra vedno bolj pomembno vlogo v življenju evropskih ustanov, zato da bi lahko ustanove približali evropskim državljanom. Sam se zavezujem Lizbonski pogodbi in zaradi tega se zavezujem tudi do tega, da bo špansko predsedstvo ravnalo drugače. Če ne zaupate besedam svetu, vas moram spomniti, da nas Lizbonska pogodba prisili k temu, da ravnamo drugače. Lizbonska pogodba je tista, ki določa, da bomo v prihodnosti ravnali drugače. Računam na Evropski parlament, na sodelovanje z Evropskim parlamentom in komisijo in v duhu, ki ga zagovarjamo tukaj vsi, gre za duh in ozračje, ki zahteva ravnovesje med varnostjo in zaščito naših soboščin. S tem se strinja tudi svet in to popolnoma. Glede vsebine. Tukaj bi rad povedal troje. Ne bom se spuščal v konkretne podrobnosti, ki ste jih kritizirali. Res je, da. ste izrazili nekatere kritike, ki so neutemeljene. Naprimer, nekakrat ste govorili o tem, da je sporazum o Swiftu, takšen kot je sedaj, dovoljuje pod, prenos podatkov v sklopu. Moram vam povdariti, da to ne drži. Gre samo za izjemne primere, če gre za, za sodno utemeljen sum v skladu s členom 4.6. Torej, gre za kritiko, ki je površno obravnavala vsebino sporazuma, vendar pa se v to sedaj ne bom spuščal. Rad bi povedal še dvoje. Prvič. Kot je že dejala gospa komisarka in nekateri poslanci, se strinjam s tem, da je sporazum koristen za boj proti terorizmu. Podal sem nekaj primerov v poročilu sodnika Brugjera obstaja še veliko več primerov. Rad lahko bi podal še dva primera iz moje lastne države. Res je, da smo uporabili sporozum SWIFT za raziskavo napadov v Madridu 11. marca. Res je, da smo ta sporazum uporabili zato, da smo preprečili napad v Barceloni pred enim letom. Tisti, ki so skušali upraviti ta napad, so vsi zaprti v španskih zaporih. Sporazum je deloval. Na podlagi sporazuma smo dosegli rezultate. Zato se verjetno strinjate z mano v tem, da če sporazuma ne bi bilo, bi bili evropski državljani vsaj malce manj varni. Če sporazum deluje, potem se verjetno strinjate, da če bi prekinili sporazum, bi imeli van varnosti. Manj varni bi bili, malce manj varni, zato prosim, da ne obsojate svet, da dramatizira zadeve. Nujno je, da sporazuma ne prekinjamo. Še enkrat povdarjam to, da mogoče drži, da so nekatere kritike utemeljene vendar pa se verjetno strinjate z mano v tem, da je sporazum dosti boljši kot protokol, ki je vrsto let zagotavljal izmenjavo podatkov med ZDA in Evropsko unijo. Sporazum, o katerem razpravljamo danes, verjetno ni najboljši. Sveda ga lahko izboljšamo in mogoče se strinjam tudi z nekaterimi od vaših kritik. Vendar pa prosim, da se strinjate z mano, v tem, da je sporazum boljši kot protokoli, ki smo jih imeli, da smo vključili nekatere mehanizme, ki skušajo zajamčiti, da varnost ne bo kratila človekovih pravic in temeljnih soboščin. Zato še enkrat ustrajam, da je nujno, da sporazuma ne prekinjamo. Zopet bi rad izrazil voljo sveta, da začnemo s pogajanji nov sporazum, ki bo dokončen. Tja lahko seveda vključimo nove elemente, o katerih razpravljamo danes. Gre za obveze sveta, ki smo jih izrazili tudi že v pismu predsedniku Evropskega parlamenta. To pa je treba seveda še svrobrniti v konkretne elemente v pogajanjih. Imamo začasni sporazum, s katerim izboljšamo obstoječo situacijo. Imamo sporazum, ki bo trajal 9 mesecev. Torej imamo časa 9 mesecev za to, da Evropski parlament, svet in komisija oblikujeta nov sporazum in da vključimo vse tiste nove elemente in klauzule, ki ste jih podarili danes. Za zaključek bi rad še dejal, da smo danes slišali veliko kritik na račun tega sporazuma. Nekatere kritike so bile utemeljene, nekatere ne utemeljene, vendar pa mislim, da je dobro, da razmislimo o tem novem sporazumu. Zato prosim Evropski parlament za več časa. Zato, da bi se lahko pogovorili o sporazumu s kolegi v svetu, da se lahko o tem pogovorimo s komisijo in čas za to, da ZDA raziščemo realne možnosti za to, da bi dosegli boljši sporazum. Prosim, da nam date na voljo časa za to, da lahko čez nekaj tednov, čez nekaj mesecev pridemo zopet v Evropski parlament in da tukaj zopet povdarimo da računamo na vas za oblikovanje podpore za nov sporazum. Veliko krat se namreč z vašimi kritikami tudi strinjamo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Malmström, izvolite. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, ta razprava je bila zelo pomembna, To vsekakor drži, govorim namreč o zelo pomembnih zadevah, kako zagotoviti varnost za naše državljane, istočasno pa zagotovimo zelo dobro in učinkovito izmenjavo na najvišji ravni finančnih podatkov. Mislim, da je bilo nekaj nesporazumov, nekaj različnih vprašanj, v katere seveda um, nekaj teh razložimo v našem poročilu. Radi bi dosegli, da razumemo, zakaj potrebujemo začasni sporozum. Zato, ker se je SWIFT razvijal in znašli smo se v situaciji, kjer nismo imeli urejene izmenjave podatkov. Zato sta se komisija in svet odločila, da bosta hitro ukrepala in dosegli smo mehanizme za zaščito podatkov. Dve državi članici sta prosili komisijo za to, da se komisija odeleži oblikovanja eh, te zaščite na evropski ravni. Gre za začasen sporazum, izboljšali ga bomo. Takšen je namen komisije, kot tudi sveta. S tem, da vključimo Evropski parlament v okviru Lisbonske pogodbe v nov sporazum. potrebujemo več jasnosti glede sodnih mehanizmov, pritožb, da bi imeli jamstvo dostopa, popravka, nadomestila in tako dalje. Zakaj komisija tega še ni storila? Gospod Lambrinidis, komisija deluje 16 ur in 20 minut. Grede za, gre za zelo pomemben mandat. Razpravljati moramo o tem z vami, preden dobimo polni mandat za pogajanja. Zelo malo časa eh, delujemo v novi komisiji. Sodelujemo pa o mandatu za pogajanje in kmalo ga bomo predstavili Evropskemu parlamentu in zagotovili bomo, da ste vedno popolnoma obveščeni v vsaki fazi. Mogoče je bilo dobro, da bi preložili glasovanje, mogoče bi potrebovali več časa za razpravljanje o mandatu, imeli boste časa za to, da si ogledate dokumente, poročila in tako dalje. In komisija je pripravljena na tesno sodelovanje z vami in svetom za dosti boljši, dolgotrajen in dokončni sporazum. Najlepša hvala, gospa komisarka. modra kartica ne velja v času govora sveta in komisije, vendar pa gre za zelo pomembno razpravo. Jutri se moramo o tem odločiti. To seveda ni v skladu s postopkom. Dve vprašanje, čisto kratki, gospod Šulc in gospod Lambrinidis. Izvolite, čisto kratki vprašanje in nič drugega, ker če ne lahko o tem razpravljamo še dve uri gospod predsednik, gospod predsedujoči svetu. Zelo pozorno sem vam prisluhnil, kot tudi drugi kolegi. Porabili ste izraz, s katerim ste izrazili željo, da potrebujete več časa, zato da se pogovorite s kolegi v svetu, zato da se lahko vrnete k nam z izboljšanim sporazumom. Zato zastavljam konkretno vprašanje. Lahko to tolmačim tako, da ne boste upoštevali spor, eh, glasovanja eh, o tem začasnem sporazumu in da želite več časa, da se pogajate o novem izboljšanem sporazumu z ZDA. Ste tako dejali, sem vas prav razumel. Hvala lepa, gospod Lambrinidis. Drugo vprašanje, čisto na kratko, prosim. Se svet zaveda tega, da SWIFT v zadnjih letih ni prenesel specifičnih podatkov, zaradi tega, ker teh ni mogel izleči? Se zavedate v svetu, da zaradi tega obstaja sporazum med ZDA in SWIFTom? da SWIFT obeš, obvešča Ministrstvo za finančne zadeve ZDA in da podatke pošiljajo v paketih, se svet zaveda tega, da začasni sporazum ne dovoljuje eh, nobenih pristojnosti za Evropski parlament, če imam prav in upam, da imam prav, potem. Lahko razumem, da bosta svet in komisija to vprašanje pošiljanja podatkov v paketu resno jemala time to, to Mr. President. Gospodu predsedniku damo čas za odgovor. Najlepša hvala, gospod predsednik. Svet zopet povdarja nujnost, da ne prekinemo tok finančnih podatkov med Evropo in ZDA. Svet se ravno tako zaveda tega, da kritike, predlogi poslancev zaslužijo premislek. Zato sem prosil za čas, zato, da se pogovorim o tem s preostalimi državami, članicami Evropsko, Evropske unije, da se pogovorimo o potrebi pa vključevanju teh predlogov v nov sporazum. Še posebej sem prosil za čas, da skupaj z ZDA raziščemo možnosti za to, da vključimo v dokončni sporazum večji del varovalk, klauzul in omejitev, ki jih želite vključiti vi v Evropskem parlamentu, zato da bi v dokončnem sporazumu zagotovili boljšo ravnovesje med varnostjo in zaščito soboščin. Torej, raziščiti želimo te možnosti in da se vrnemo v Evropski parlament in obvestiti Evropski parlament o tem, da imamo s komisijo nove zaveze strani ZDA, da vključimo vaše zahteve v nov sporazum. Verjetno, če bi do tega res prišlo, bi bila razprava dosti drugačna, kot je današnja. Najlepša hvala. Razumem vas, spoštovani kolegi. Gospod Weber, čisto na kratko prosim, da zagotovimo politično ravnovesje gre za neobičajno razpravo. Dve vprašanji na desnem delu dvorane. Spoštovani kolegi, sam sem odgovoren za to, prosim, pritožite se lahko. Hvala lepa. Zelo napeto je, gre za zelo napeto vprašanje, zato sprašujem, ali to prav razumem predsednik sveta nam ne more torej zagotoviti, ali da bo ta sporazum začel veljati. Naj damo čas, da se sprejme drug sporazum. Nam lahko svet zagotovi, da bo naprimer v roku enega meseca pripravil dolgoročni sporazum, v katerem bodo standardi izpolnjeni. Ali pa nam svet pravi, da moramo vendarle čakati devet mesecev, dokler se ne steče začasni sporazum. težko je nekaj predstaviti brez eh, kakršnih koli zagotovil. Zato potrebujemo zagotovila sveta, ki nam bodo omogočila, eh, da sprejmemo ustrezne odločitve in eh, zadeve spet preložimo. Drugo vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala da ste široko grudno tolmačili poslovnik Evropskega parlamenta in da ste dali besedo dvema poslancema iz socialistične stranke in tudi iz ljudske stranke. Moje vprašanje se glasi. Gospod predsedujoči svetu. V razpravi smo slišali zelo dobre argumente spoštujem seveda vse prispevke, vendar pa moramo k besedam dodati informacijo in poznavanje. Zelo sem presenečen nad tem, da sem slišal kolege, ki gredo v drugo smer kar kaže na to, da nihče ni prebral tega sporazuma, ki ga kritizirate. Zelo malo poslancev ga je prebralo, kajti če bi ta sporazum resnično prebrali, potem ne bi argumentirali vašega stališča tako, kot ste to storili. Zato, gospod predsedujoči svet, bi vam rad zastavil naslednje vprašanje. V smeri, ki jo je že omenil gospod Weber gospa Henis Plašert je že omenila v proračun, v svojem poročilu obstoj novega, tega začasnega sporazuma in omenila je gospa poročevalka že to, če bi bilo možno, da bi Evropski parlament lahko videl julija na zasedanju novo besedilo novega sporazuma. To je vse, gospod predsednik. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Prosili ste me za konkretne časovne roke in za konkretne besede o vsebini. Nekaj je, če bi imeli podlago za dokončni sporazum in ga predstavili tukaj ali pa da tukaj predstavimo obveze strani ZDA glede tega, da bi vključili varovalke in predloge Evropskega parlamenta. To je nekaj, drugo pa je, da tukaj predstavimo nov sporazum. Sprašujete me, če je možno, da bi v enem mesecu imeli nov sporazum, potem je odgovor ne. Če me sprašujete, da bi v nekaj mesecih lahko tukaj predstavili rezultat pogovorov z ZDA s sodelovanjem Evropskega parlamenta, in mislim, da je to pomembno, da bi o tem rezultatu lahko razpravljali. In če drži, da bo nov sporazum boljši, potem je moj odgovor da. Mislim, da lahko to dosežemo. Zato vas prosim za več časa. Ne govorim o predlogu poročevalke, gre za predlog. In po tem, kar sem slišal tukaj v zvezi z mneni proti podpisu začasnega sporazuma in zato mislim, glede na situacijo, da je dosti bolj realistično, da prosimo za več časa da bi v treh mesecih lahko tukaj razpravljali o podlagi za sporazum ZDA oziroma o elementih, ki jih ZDA, svet, komisija in Evropski parlament lahko vključimo v dokončni sporazum, o katerem bomo potem se pogajali. Mislim, da če bi bili takšen, takšno podlago, potem bi bila razprava popolnoma drugačna. Watch. Hvala lepa, gospod predsedujoči sveto. In na zadnjo besedo v tej razpravi ima Žanin Henis Prašak. Hvala, gospod predsednik. Veliko je bilo povedano. Naj eh, nekaj povem gospodu Busotilo in predsedujočemu svetu. Gre za zagotavljanje varnosti evropskih državljanov in to ta ni ogrožena in zdi se mi zelo nepošteno, da to uporabljate kot argument. Ostali pravni instrumenti ostajajo za izmenjavo, čezatlantsko izmenjavo podatkov, tukaj ni treba nekaj posebnega. Kar zadeva dopis iz ZDA, to, ta dopis eh, zelo cenimo, brez dvoma. Ampak eh, izjava, da, vse zahteve, da boste upoštevali vse zahteve Evropskega parlamenta, je zelo šibka. Ta začasni sporazum naj bi bil začasno v veljavi in to se mi zdi izsiljevanje in mi gre počasi na živce. TFTP ni v skladu z močno evropsko tradicijo državljanskih svoboščin in gre za odstopanje od evropske zakonodaje in prakse. To sem že večkrat povedala in še enkrat ponavljam tako je. Nišče ne dvomi v potrebo po tesnejšem sodelovanju med Evropsko unijo in eh, ZDA. Evropska unija in njene države članice pa morajo postaviti svoje lastne eh, cilje. V tem eh, smislu se svet in Evropski parlament še ne strinjata. In končno naj še enkrat povdarim, gre za evropsko odgovornost, za evropsko rešitev, najti jo moramo. Nizozemska in Belgija ne morete tukaj prevladati. Dejali ste, da potrebujete več časa in lahko to posredujem konferenci predsednikov. Niste mi pa podali zagotovil, ki sem jih želela dobiti. Bili ste preveč nejasni in me niste pripričali danes popolne. Hvala. Thank you. Thank you. But... Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala za to razpravo. Bila je zelo pomembna razprava nismo se čisto držali časa in smo govorili 40 minut dlje, ampak bilo je potrebno. Glasovanje bo jutri ob 12. Najlepša hvala, s tem zaključujem to razpravo.